Prisrčno dobrodošli, gospod predsednik Češke republike Miloš Zimen v Evropskem parlamentu. Veliko čast nam je, da vas lahko pozdravimo danes tu v parlamentu. Svojo funkcijo ste nastopili z ciljem in sicer ciljem, da bi okrepili eh, češko predanost Evropski uniji in da bi, da bi Češko republiko spet postavili v sredino v okviru te evropske politike. In zato vam velja velika zahvala in veselimo se vašega nagovora. Beseda je vaša. gospod predsednik dragi kolegi gospe in gospodje vsak politik ki spregovori v evropskem parlamentu eh, izrazi posredno ali neposredno svoje evropske sanje in bom tudi sam nadaljeval v tej tradiciji vendar najprej bi vam rad povedal, kaj niso moje evropske sanje. Navdihnil me je zelo znan polski filozof Ležek Kolakovski, ki je imel predavanje z naslovom Kaj je socializem? Mislim, da je to bilo leta 1957. In začel je z besedami, tovariši, prosili so me, naj vam povem, kaj je socializem. Zelo dobro. Vendar, naj vam najprej povem, kaj ni socializem. Socializem, tovariši, niso, niso umori političnih nasprotnikov. Socializem niso iskata borišča socializem niso politični zaporniki, socializem ni cenzura. In na tak način je nadaljeval več kot pol ure. Sam bom krajši. V petih minutah vam bom povedal, kaj niso moje evropske sanje. Vendar naj dodam, Ob koncu svojega predavanja je Lešek Kulakovski dejal in sedaj, tovariši, naj vam povem, kaj je socializem. Socializem, tovariši, je dobra stvar. In to je bilo vse. Torej, v petih minutah vam bom povedal, kaj niso moje evropske sanje. Moje evropske sanje ne vključujejo. Uh, noro, no, nore selitve Evropskega parlamenta iz Bruslja v Strasburg in obratno. Moje evropske sanje ne vključujejo nesmiselne, dir, nesmiselne direktiv, kot naprimer direktiva o. Varčnih žarnicah, sakšno, sam imam takšno v, na svojem vikendu in videti je pri meni, kot da sem v mrtvašnici, torej lahko rečem, govorim iz svojih izkušenj. Moje evropske sanje ne vključujejo bruselske tako imenovane arhitekture, ki je včasih videti kot uh, povečana uh, škatla in moje evropske sanje tudi ne eh, vključujejo dela v Evropske komisije, ki je videti kot balonček in tudi temelji kot, na, na, na tem kot žečilni balonček, tako da to so tudi moje izkušnje torej to niso moje evropske sanje in sedaj naj vam povem kaj pa so moje evropske sanje in bom najprej citiral še enega filozofa češkega filozofa Vaclava Bielogradskega ki je dejal Evropsko državljanstvo je kulturna izbira. In s tem se strinjam. Kajti, mi smo se vsi nekje rodili in to ni naša zasluga. Vendar izbira kulture za evropsko državljanstvo pa je nekaj, za kar smo se svobodno odločili. In to je dobro zlasti v zapletenih situacijah. In definirajmo, kaj to pomeni. Kultura je več kot hladne ekonomske kalkulacije, ki, iz, ki zgolj primerjajo izgube in dobičke. Kultura je skupek pravil, skupnih pravil vedenja. in kaj potrebujemo v procesu integracije. Potrebujemo skupna pravila, enaka pravila, če želite. Uh, neenakih ravni. Kakšna je torej razlika potem? Skupna pravila je, skupno pravilo je naprimer odnos med minimalnimi plačami in poprečnimi plačami vendar plača je odvisna od produktivnosti dela, ravni, torej gre za raven, ne in pravilo. In tega ne moremo regulirati skupnimi načeli. In torej, takšna skupna pravila potrebujemo v številnih področjih evropske politike. Najprej recimo še nekaj povem glede zunanje politike še vedno je veljavno uh, ironično vprašanje Henrija Kissingerja. Katero, kakšna je telefonska številka Evropske unije? In še vedno nimamo skupne zunanje evropske politike v Evropski uniji. Kar zadeva mehke politike, naj kritično rečem, da me včasih spominja na uh, nekakšne ponovitve in ponovitve še od 30-ih naprej. Vendar, če nimamo uh, le skupne mehke politike, potrebujemo tudi skupno obrabno politiko. Imamo 28 vojsk, ki niso med seboj popolnoma kompatibilne. In nimamo eh, skupne evropske vojske. To, do, to so dolgoročne sanje, to bi bilo veliko bolj učinkovito in ceneje potrebujemo skupno fiskalno politiko, harmonizacijo obdavčitev. In zelo me veseli, da vam lahko rečem, da Češka republika je sprejela fiskalni pakt in saj močno podpiram evro. In upam, da bo čim prej tudi na našem obzorju, čim prej. Kaj ti? Tisti, ki kritizirajo evro, se bojijo neznanega, temu sam pravim tako in mislim, da je evro tisto, kar ima stabilizar, stabilizajoč učinek za ekonomski razvoj. In več kot to, potrebujemo skupna pravila v socialni politiki. začenši z Evropsko socialno listino. Potrebujemo skupna pravila za okoljsko politiko in potrebujemo pogum za velike projekte, kot naprimer čez Evropsko mrežja ki vključujejo železnice, eh, avtoceste, vodne koridore in tako naprej. To so dolgoročni projekti, ki eh, bodo verjetno trajali dlje, kot je običajna politična perspektiva, ki je trajala štiri leta. Naj zaključim eh, z enim, z enim, z enim zrazom protesta. Gospod Kom Bendit, ne vem, če je tu, ga ni. Je podal izjavo, naj se mladi evropejci združijo. Moram protestirati, kajti sam sem star evropejec. In razumem to izjavo, kot diskriminacijo po starosti ki je popolnoma v nasprotju z načeli evropske unije. in še več kot to kaj to pomeni združite se ali to pomeni integrirajte se ali to pomeni integrirati skupno pilo potem se popolnoma strinjam če pa to pomeni združite se potem sem proti temu popolnoma Eh, proti temu, kajti ne želimo uniformiranosti, tu je nekaj sivega in dolgočasnega. In sem proti skupnemu evropskemu seru, skupnemu evropskemu pivu in zato vam priporočam češko pivo, ki je vendarle najboljše na svetu. Vendar? Kaj potrebujemo? Potrebujemo integracijo. Eh, evropsko integracijo, ne pa evropske enotne države. In, dragi kolegi, naj ponovim v duhu filozofa Kločevskega. Globoko v svojem srcu verjamem, da Evropska unija je nekaj dobrega. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, English in order to reduce your expenses for interpreters uh, and for translation. Yes. Ich weiß nicht, <clears throat> ich weiß nicht ob man das so das Ne vem, ali ste to lahko slišali preko mikrofona, rekel je, da je govoril angliško, da bi eh, za naš zmanjšal stroške tolmačenja. <laughs> Gospod predsednik, najlepša hvala za vaš nagovor moram reči da imamo od tu dober pregled redko sem slišal um, nagovor ki je imel tako različna sporočila vendar za vsakega nekaj najlepša hvala za vaš eh, odličen krasen govor želimo vam veliko uspeha pri eh, pri zadevanjih v Češki republiki. Potrebujemo vašo državo, to je pomembna država za Evropsko unijo, kajti Češka je kritična država, vendar vemo, kot z vami kot predsedniku je proevropska država, ali je češko pivo eh, res najboljše, o tem bo potekala obširna razprava tu v Evropskem parlamentu. Hvala <clears throat> za vaš obisk, gospod predsednik.